Hello. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na skupni seji odborov Ekon in Juri. Pogovarjali se bomo o zelo pomembnem doseju za Evropski parlament in to je poročanje po državah. Prijeli smo 272 predlogov sprememb za to poročilo. Danes jih bomo obravnavali. Vse jih bomo predsedovala skupaj z Evelin Regner. Besedo bomo predala eh, soporočevalcema, poročevalcema. Eh, oba predstavlja Evelin Regner, ki danes sedi na več predsedovanjih stolih. Najlepša hvala, Roberto. Nadaljevala bom v Nemščini. Dobro jutro vsem. Ni red. Še en kot morgen. Najlepša hvala vsem skupaj. Torej, sedaj bom govorila o vlogi poročevalke, tako v lastnem imenu, kot tudi v imenu Gabajeja. Zelo dobro sodelujeva in prav zaradi tega bom podala nekaj izjav glede teh. Eh, predlogov sprememb, ki jih bom povedala v mojem in njegovem imenu, saj se tukaj strinjava. 207 in, 238 predlogov sprememb smo prejeli, kar je kar nekaj, glede na to, da na začetku nismo imeli veliko uh, idej za spremembe, poročilo ni pretirano dolgo. Sedaj, ko bom začela z pregledom teh predlogov sprememb, bi jih razdelila v štiri kategorije. Uh, Gre namreč eh, za sklope predlogov sprememb, ki obravnavajo štiri glavne teme. Najprej prva tema gre za meni, eh, mejno vrednost in področje uporabe, to je člen 48b. To je 400 milijonov oziroma 150 milijonov, to je vprašanje. Gre za veliko razliko na prvi pogled, predvsem, če razmislimo o opredelitvah in zneskih navedenih tam. Po drugi strani pa je to preprosto pojasniti. Namreč obstajata dve mnenji. Na eni strani so predlogi sprememb, ki se orientirajo po novi zakonodaji za družbe in po mejni vrednosti 750 milijonov neto prometa. kasneje ne bom vsega tega navajala, namreč eh, prepričana sem, da se bodo kolegi kasneje sami javili glede lastnih predlogov sprememb. Gre predvsem za predloge ELS in kolegov EKR. Ti kolegi predvsem ustrajajo na 750 milijonih evrov, ki so omenjeni v BEPS. Drugi predlogi sprememb, predvsem tisti iz eh, strani iz zelenih, iz GUE, iz dela EKR in e FDD, pa se nanašajo na 40 milijonov evrov. Opozorila bi na povezavo tukaj, ki je tudi omenjena v predlogih sprememb, namreč eh, gre za direktivo o računovodstvu, kjer se uh, omenja. Opredelitev s katero bi potem uh, eh, upeljali to opredelitev tudi v uh, to novo direktivo glede tega, kaj so velika podjetja in kaj so majhna in srednje velika podjetja. Majhna in srednje velika podjetja do 40 milijonov neto prometa so izuzeta iz področja uporabe direktive. Toliko torej glede teh predlogov sprememb, ki smo jih dobili in ki govorijo o tem. MSP-ji so definitivno izuzeti iz področja uporabe in se tukaj ne rabijo bati teh ukrepov, namreč gre samo za velika podjetja. Potem eh, drugi predlogi sprememb, ko govorijo o valutah, so zelo koristni in prepričana sem, da bomo dosegli strinjanje glede teh predlogov sprememb. Zahvaljujem se vsem, ki so predlagali dopolnilne predloge, ki bodo obogatili to poročilo in vnesli nove aspekte. Drugo veliko tematsko področje, torej drugo veliko politično vprašanje, o katerem smo govorili v našem poročilu in na katero se nanašajo predlogi sprememb, ki smo jih prejeli, pa je vprašanje dejanskega poročanja po državah. V nasprotju z eh, poročanjem držav članic plus poročanje davčnih oaz. Torej gre za dejansko poročanje po državah oziroma predlog komisije. Obveznost poročanja po predlogu komisije velja samo za podjetja in njihove ščerinske družbe, vključno z njihovimi dejavnostmi v davčnih oazah. To je torej en sklop predlogov sprememb, ki se nanašajo na to. Po drugi strani pa imamo tudi sklop predlogov sprememb, ki opozarjajo na to, da potrebujemo dejansko poročanje po državah gre za eh, obvezo objave prihodkov in davkov podjetij v eh, vsaki državi, kjer imajo ta podjetja sedež ali ščerinsko podjetje. Kot verjetno veste, smo prejeli določene signale iz odbora Deve. Tam so prejšnji teden glasovali in so intenzivno razmišljali o politično-razvojnih aspektih te teme. Zauzemajo se za to, da podjetja pripravijo informacije o svojih dejavnostih v vseh državah. In mislim, da moramo upoštevati njihov razvojno-politični pristop. Relativno podrobno sem se posvetila tem temam, presegla sem pet minut, ampak ker kolega Baje danes ni tukaj, si bom privoščila malce več, več časa. Namreč sedaj eh, midva dobro sodelujeva in imava tudi skupno stališče glede teh eh, štirih tematskih področij. Prav zato bi izkoristila to področje. Tretje osebinsko področje je sama vsebina javnega poročanja. Kateri podatki iz podjetij naj bodo objavljeni? To je seveda uh, utemeljeno na podatkih, ki so zahtevani v BEPS-u. Uh, imamo predloge sprememb, ki so zelo raznoliki, nekateri razširjajo naš pogled na to temo in zelo se veselim tega, kako bomo lahko zbližali te različne predloge sprememb in koliko predlogov bomo lahko vključili v poročilo. Ali je smiselno, da imamo širšo vsebino ali je bomo videli, da eni predlagajo Te elemente pa se ne strinjajo z elementi tega, kar predlagajo druge skupine. Veselim se torej vaših komentarjev. Njujni podatki so ime podjetja, geografska lokacija sedeža, pa tudi naprimer prodaja, nakupi, aktiva tega podjetja vzdrževalni stroški in tako naprej. V razpravi lahko razširimo naše mnenje glede tega, katere podatki so najbolj relevantni in ki jih moramo nujno poenotiti. Zadnje področje pa govori o enotnim, enotnem formatu vnosa podatkov, enotni register, ki ga vodi Evropska komisija. Tukaj imamo kar nekaj predlogov sprememb, eh, ki so zelo zanimivi. na sestanku poročevalcev v senci, bomo gotovo razpravljali o tem in upam, da lahko dosežemo eh, dogovor glede tega. Če sedaj povzamem, tukaj sem podala nekakšen pregled, rada bi pa povedala, da je iz teh predlogov sprememb jasno razvidno, da imajo različne uh, politične skupine zelo podobne podobna stališča, druge politične skupine pa so potem na, popolnoma na drugi strani in imajo čisto nasprotno mnenje. In sedaj je izziv pred nami, da poskušamo pripraviti izmenjavo mnen in zbližanje stališč na teh področjih. Veselilo me bo, če mi podate komentarje glede tega, kaj se vam zdi najpomembnejše in uh, z veseljem vam bom prisluhnila. Jasno pa je, da je zelo pomembno, da imamo javno poročanje po državah in to moramo upoštevati, ko pripravljamo stališče parlamenta. Namreč razumeti moramo tudi, da bomo na koncu morali začeti z pogajanji z svetom. Svet je tukaj bolj zadržan in prav zato moramo to upoštevati. Veselim se vaših pripomb in komentarjev in upam, da boste upoštevali tudi ta način razmišljanja, da potrebujemo enotno, močno stališče parlamenta, da se bomo lahko dobro pogajali za svetom. Hvala. Najlepša hvala. Darius Rozati za tri minute je prvi govornik. Hvala gospod predsednik. Rad, eh, rad bi se zahvalil tudi obema poročevalcema za pripravo poročila. Hvala tudi poročevalcem v senci za njihovo sodelovanje. Mislim, da je Evropska komisija pokazala, da zelo resno jemlje vprašanje izboljšanja davčnih sistemov v Evropski uniji, zato da bi se bolj učinkovito borili proti davčnim goljofinjam in uh, davčnim utajam LS podpira te pobude. Dosje, o katerem se pogovarjamo danes, pa uvaja razkritja davčnih informacij splošni javnosti. Racionalno za to je seveda povečanje preglednosti eh, davčnih eh, obveznosti evropskih podjetij mi na to gledamo kot na legitimen cilj, ampak pri tem ga je treba uravnotežiti še enim pomenim ciljem in to je zagotavljanje konkurenčnosti evropskih podjetij. Ne smemo uh, povzročati novih uh, bremen uh, upravnih in drugih za evropska podjetja. In to je glavni izziv, s katerim se soočamo. Zagotoviti moramo ravnovesje med legitimno potrebo po uh, večji meri preglednosti na eni strani in uh, na drugi strani uh, potrebo po zaščiti evropskih podjetij, ki ne smejo biti v slabšem položaju v primerjavi z neevropskimi konkurenti. kar se tiče specifičnih vprašanj, se eh, strinjam s prejšnjo govornico. Mislim, da imamo približno štiri ali pa pet eh, področji, kjer so mnenja deljena na nek način. Naj eh, predstavim stališče ELS v zvezi s temi vprašanji. Najprej prak 750, kot to zahteva ukrep številka 13 BEPS strani držav članic in tudi za druge razvite države v primerjavi eh, s 40 milijoni, kar je prak eh, v eh, direktivi o računovodstvu. Mi podpiramo 750 zaradi dveh razlogov. Ne, nočemo posegati v mednarodne standarde, ki so bili sprejeti po dolgih lajnih v OECD in drugič nočemo dodatnega bremena za podjetja Evropske unije v primerjavi z neevropskimi konkurenti kar se tiče eh, področja uporabe, uredbe želimo omejiti zaradi istih razlogov eh, zahteve za evropska podjetja. Omejiti jih je treba zgolj na eh, seznam eh, informacij, ki jih zahteva ukrep 13 PEPS. Tretje področje, poročila eh, in seznam. Eh, mi podpiramo seznam evropskih podjetij in eh, podjetij iz črnega seznama. Eh, Eh, vse ostale neevropske jurisdikcije pa bi eh, oblikovali v eh, agregirani oziroma vključili v agregirani obliki. Na to ščerinska podjetja, ki se nahajajo v drugih državah, v ZDA, na Kitajskem ali v Kanadi, tukaj preproste rešitve ni, verjetno ne bo do mogle na voljo dati ustreznih informacij in če tega ne bodo naredile, bodo seveda v boljšem položaju v primerjavi z evropskimi podjetji. In to je težko uskladiti znotraj eh, tega osnutka zakonodajnega akta. Zaradi eh, časovnih omejitev sem želel izpostaviti zgolj eh, glavne težave, s katerimi se soočamo Zaenkrat se še nismo odločili, kako bomo eh, na koncu glasovali pri eh, tem dosjeju. Veliko je seveda odvisno od kompromisov, za katere upamo, da jih bomo eh, sklenili s preostalimi poročevalci v senci. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala v imenu skupine EKR. Ne, se upravičujem. V imenu odbora Juri najprej, oziroma iz odbora Juri. Aha, pozneje se nam bo pridružila, prav, potem pa skupina EGR, eh, Pirko Ruonen Lerner. Kitoš, puhejohtaja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poročanje po državah bi lahko posegalo v um, tajnost eh, podjetij. No, ampak podjetja dobro poznajo eh, svoje konkurente in bi se lahko eh, hitro na nek način izvile iz teh določb. Potrebujemo informacije o davčnih oazah in o eh, državah v razvoju. Ta argument eh, tržnih skrivnosti eh, velja zgolj za nekatera podjetja in za nekatere države. Če želimo bolje uravnotežiti sistem v Evropi, potem potrebujemo iste zahteve posod za iste informacije. Potrebujemo prah 40 milijonov evrov, ki se že uporablja v Evropski uniji. Nima smisla, da uvajamo več različnih definicij za velika podjetja argument eh, visokih stroškov za poročanje po državi ni dobro eh, utemeljen. Eh, podjetja potrebujejo natančne informacije za interno računovodstvo in načrtovanje. Kore je bilo tudi v drugih pragovih zaradi manjšega upravnega bremena. Podjetja že sedaj zbirajo podatke, ampak jih ne razkrivajo. Definicija upravnega bremena Evropske unije torej ne velja za ta dosje. Poročanje po državah eh, so zahtevali tudi številni drugi deležniki, ne zgolj eh, države ter eh, evropske institucije. Tudi številni vlagatelji so prosili za to. Finančno poročanje podjetij je pomembna pomembno vezivno eh, tkivo med eh, podjetji, državami in državljani in zato potrebujemo zelo kakovostne informacije na tem področju. Menim, da je potrebno eh, široko javno poročanje, tako da bomo lahko podpirali konkurenco, zagotovili dobro delovanje trga. Skupina EKR se je zavezala k svobodnemu trgu, ampak vsi eh, člani skupine ne podpirajo eh, mojih stališč. Mislim, da bi eh, omejevanje tega praga veljalo zgolj za 10 odstotkov podjetij. Nekatera podjetja bi bila v slabšem položaju. Hvala. Najlepša hvala, gospoda Karima, ni tako da bomo besedo predali skupini Alde. Gospod Kalvešambo, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot na zadnje bom eh, tudi tukaj eh, zastopal kolega gospodo, gospoda Kavadaja. Eh, ki se ukvarja s predsedniško kampanjo. Eh, predstavil bom eh, stališče obeh v imenu skupine Alde. Kar je še posebej pomembno, je to, da se ta sistem uvede. Ponuditi moramo Eh, roko državljanom eh, pokazati eh, Evropski družbi, da si prizadevamo za preglednost, za informacije, ki so bistvenega pomena za demokracijo. Imamo veliko težav v zvezi z nekaterimi podjetji, imamo težave tudi v svetu. Ne smemo biti preveč ambiciozni, zagotoviti moramo, da ta sistem začne delovati. Če ne bi, bi bil to najslabši politični rezultat, ki se ga lahko nadejamo. Na to gledamo kot na prvi korak v daljši zgodbi. Ta korak mora biti sorazmeren, narediti moramo nekaj napredka, če tudi eh, ta napredek ne bo ogromen. Štiri glavna področja, kjer še vedno moramo eh, trdo delati, so naslednje. Najprej vprašanje eh, pragov kot je dejala poročevalka. Skupina Alde je že predstavila svoje stališče. Gre za kvazi tehnično vprašanje. Uh, nimamo dovolj informacij in uh, tisti, ki podpirajo uh, eh, 40 milijonov, uh, eh, štir, š, uh, tisti so že spregovorili, zanima nas, uh, če bi lahko dobili več informacij, uh, tako da bi lahko pripravili uravnoteženo stališče. Potrebujemo informacije o tem, koliko podjetij bi zajeli, uh, če bi eh, na mesto 750 uporabili eh, prak 700. Bi to pomenilo 90, eh, 97 odstotkov podjetij? To moramo vedeti. Drugič. Tveganje, s katerim se soočamo, eh, je to, da eh, bodo nekatera velika podjetja, ki se jih v medijih eh, pogosto omenja, eh, uh, ušla temu pragu 750. Uh, to bi bilo uh, škoda, glede na naše cilje, glede na to, da želimo zagotoviti večjo mero preglednosti uh, za državljane. Preglednost je torej ključna beseda. Seveda bi bilo uh, ponoma eh, normalno, da bi uporabili idejo OECD-ja, da bi definirali veliko podjetje, eh, z vidika subvencij, eh, ampak to ni definicija, ki bo eh, načeloma eh, določila naprimer obseg agresivnega davčnega načrtovanja nekega podjetja. Upam, da bomo lahko našli neko srednjo vrednost, nek kompromis. Na to, kaj bomo razkrili in česa ne bomo razkrili. Ljudje pravijo, da Eh, ne moremo eh, še več zahtevati od eh, podjetij, glede na to, da podatki že obstajajo. No, ti podatki obstajajo, to je bistvo. Ne uvajamo nekih novih zahtev po zbiranju novih informacij. Seveda ne smemo zmanjšati strateških zmogljivosti podjetij, njihovih možnosti za načrtovanje in delovanje na trgu. Če želimo, da trg deluje dobro, moramo slediti načelu eh, vzajemnosti. In eh, tega se ne moremo nadejati eh, vizavi ZDA, Kanade in Japonske in tako naprej. Verjetno eh, lahko pripravimo predlog, enoten predlog seznama, naprimer uporabimo BEPS, eh, potrebujemo tudi ustrezno eh, varovalno klauzulo. Zagotoviti moramo, naprimer, da komisija eh, spremlja pravilno rabo takšnega seznama. Potrebujemo nekakšno varovalko, eh, varovalko, ki bo zagotovila, da eh, se podjetja ne bodo počutila, kot da so v nevarnosti, da ne bodo poskušala zmanjšati svojih sredstev, tako da bi prišla pod ta prak. Na to um, agregirani podatki predlog komisije se mi zdi razmeroma razumen, še posebej iz vidika tega, da uh, se komisija zaveda, kako težavno bo uh, zagotoviti delovanje takšnega sistema. Ampak morda bi lahko obrali drugačen pristop. Morda bi lahko uh, omogočili delovanje predloga komisije in pa tudi uh, upoštevali prošnje parlamenta v zvezi z informacijami o točno določeni državi, naprimer, če obstaja nek sum in če gre za uh, temo, ki jo izpostavijo uh, voljivci, državljani. Pogovarjamo se lahko tudi o večji meri uh, fleksibilnosti in uh, poenostavitve uh, črnega seznama. Hvala. Fode. Najlepša hvala. V imenu skupine GUE. Izvolite, beseda je vaša. Senor presidente, eh, por desgracia... Najlepša hvala, predsedujoči. Žal eh, naš poročevalec v senci danes eh, ni mogel na sestanek, tako da bom spregovoril o njegovem imenu. Prebral bom njegovo mnenje glede tega poročila in opravičujem se za to kolega čestita poročevalcema za pripravo poročila. Odločili smo se, da ne bomo pripravili pri predlogov sprememb, kar se tiče te mejne vrednosti in eh, razločitve podatkov, saj se v celoti strinjamo z poročevalcema. Predlog komisije se nam ne zdi dovolj, ko gre eh, za davčno pravičnost in ko gre za to, kaj ljudje pričakujejo. Mi podpiramo mejno vrednost 40 milijonov evrov in podpiramo to, da so podatki ločeni. Če bi storili korak nazaj, to gotovo ne bi bilo nam uprit. Kar se tiče kriterijev za razkritje, tukaj smo pripravili nekaj predlogov sprememb, tako da bi lahko pripravili informacije o zaposlenih v določenih sektorjih in upamo, da bomo tukaj našli kompromis. Strinjamo se, da bi poročilo moralo vključevati tudi skupni format za vnos podatkov. Ampak različne davčne uprave morajo imeti koordiniran pristop tudi za medvladnimi organi. Hvala. Najlepša hvala, Paskal Dro. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Še enkrat želim eh, poročevalca spomniti, da sem eh, z veseljem prebral eh, to besedilo, rad bi se, ima, bi se jima zahvalil za opravljeno delo kot kolega iz skupine GUE, bi rad povedal, da nas globalno gledano eh, to poročilo eh, veseli. Vseeno pa bi rad eh, odgovoril na vprašanja, ki jih je zastavil gospod Kalve Šambon, zastavil jih je že na prejšnji seji. Mislim, da potrebujemo nekaj več informacij, ki jih ni tako težko podati, po mojem mnenju. Prvo vprašanje je vprašanje Praga. Zakaj ohraniti Prag 40 milijonov in ne 700 eh, milijonov in kakšne posledice bo to imelo. Nočem odgovoriti v imenu poročevalcev, ampak uh, verjetno zato, zato, ker je ta uh, prak 40 uh, milijonov uh, eh, prak iz direktive o računovodstvu. Tam uh, imamo definicijo uh, velikih podjetij. Uporabimo torej uh, definicijo, ki že obstaja v evropski zakonodaji. Zakaj ta prak ni spremljiv? Zato, ker izvajamo evropsko pravo. Ne gre za eh, stališča takšne ali drugačne mednarodne eh, organizacije, ki imajo svojo vlogo, seveda ne morejo pa zamenjati evropskih zakonodajcev. Toliko o eh, vprašanju 700 proti 40 in vprašanje tega praga. Na to drugo vprašanje gospoda eh, Kalveja Šambona pozna odgovor, verjetno na, ampak eh, vseeno vprašanje 40 eh, ali 700 milijonov gre za 90 odstotkov podjetij, ki jih besedilo ne bo zaznalo, ne bo pokrilo skočili bomo iz 10 na 90 eh, oziroma obratno. Brez dvoma eh, gospod Kalvešom pozna to problematiko. Vprašanje Praga je vprašanje, ki ni tako nedolžno, ki je pomembno, glede na to, da bomo skočili iz 10 na 90 odstotkov. ne gre zgolj za eh, število podjetij, ki bo padlo po to zakonodajo, ampak tudi za. Uh, obseg njihovega poslovanja, ker bomo s tem pokrili precej več, zato ker gre za velika podjetja. Ali si želimo torej praga, ki se bo spreminjal s časom, Morda, to je lahko ena od teh rešitev, ampak po mojem mnenju je treba najti neko srednjo pot. Toliko v zvezi s tem, želel sem se dotakniti te teme, zato ker je izjemno pomembna. Na to vprašanje agregiranja informacij. O tem smo že, eh, že govorili. Potrebujemo eh, seznam eh, davčnih oas, ampak eh, nadgrajevati ta seznam iz dneva v dan je zelo težko izvajati. Eh, potrebujemo pa informacije po državah. Imamo naprimer Delaware v Združenih državah Amerike, kako vključiti ZDA na seznam davčnih oaz. To eh, ni razumno, to ni resno. Vedeti, koliko davkov plačamo v ZDA, pa je za podjetje nekaj zelo preprostega. Kar se tiče bremena za podjetja, moramo ostati uh, eh, resni. Podjetja uh, morajo poročati, eh, zahteve so zelo eh, stroge eh, in upravno breme se tukaj ne bo povečalo zaradi teh zahtev, ki jih obravnavamo mi. In še zadnja točka, v podrobnosti se ne bom spuščal, zato ker je zadeva bolj tehnične narave. Kakšna, kakšen je obseg informacij, ki uh, bodo morali biti vključene v eh, računovodske izkaze oziroma eh, izjave. Bolj kot se spuščamo v podrobnosti, eh, bolj oziroma lažja bo naloga uradnih organov. Hvala. Najlepša hvala, Pascal. Tako, sedaj pa bi dala besedo še predstavnici IFDD. E Gospa Ferrara ni prisotna, bo kdo drug spregovoril v njihovem imenu? Izvolite. Äh, Gospa Štorh, izvolite. Najlepša hvala. Danes äh, imam vprašanje za predstavnike ILS. E Zanima me, kaj je šlo narobe. Imamo dva poročevalca, ki sta oba iz äh, SD. Zanima me torej, kaj se je zgodilo, kaj je šlo narobe, kako ste to dopustili, ali ste pri ELS pozabili, kako pomemben je ta dosje. Predlog komisije, da bi sedaj za multinacionalna podjetja iz Evropske unije in drugih držav, ki presegajo 750 eh, milijonov evrov prometa, da morajo sedaj poročati, to se nam zdi eh, neverjeten postopek. komisija zlorablja svoje prostojnosti zato, da bi pridobila dostop do, davčnega, do davčne zakonodaje, kljub temu, da vemo, da mora to ostati v nacionalni pristojnosti. Pravna podlaga je napačna, namreč eh, našim podjetjem lahko samo priporočamo, da se pritožijo zoprto in da se ta zakonodajni akt razveljavi. naši kolegi tako ali tako želijo, da se to prenese na evropsko raven, torej davčna politika, ampak mi tega ne moremo dopustiti. Že večkrat se, smo slišali, da je potrebno, oziroma da bi želeli mej, to mejno vrednost znižati iz 750 milijonov evrov na 40 milijonov evrov. Ampak ali ste sploh prebrali predlog komisije? Komisija pravi, da je njihov predlog sorazmeren samo zato, ker bi se nanašal na ogromna podjetja, ne pa tudi na manjša, tista, ki tako ali tako eh, so podvržena izmenjavi o davčnih podatkih. In vi predlagate znižanje tega mejnega praga iz 750 milijonov na 40 milijonov, tako da boste zadeli tudi manjša podjetja, ki so srčika našega gospodarstva. Ali ste nastrojeni zopr naše gospodarstvo ali kaj stoji za tem? če bomo znižali to, eh, če, če že znižujemo to mejno vrednost, potem bom tudi sama pridala nekaj, predlagam, da tega ne eh, znižamo na 750, iz 750 milijonov na 40 milijonov, ampak predlagam, da to zvišamo na 750 milijard. Potem pa se bomo morda lahko pogajali in prišli na skupno, skupni znesek. Situacija je bizarna. Zdi se mi absurdno to, kar predlagate in o čemer sploh razpravljamo. Ali ste sploh prebrali dopis Business Europe? Mislim, da ste ga gotovo vsi videli in ta dopis se meni zdi odličen. In sicer iz dveh razlogov. Prvič, jasno tam piše, da se pogajamo o nečem povsem absurdnem in Business Europe je to zelo jasno zapisal. Drugič se mi zdi dopis odličen zato, ker boste vi gotovo vse, kar je tam zapisano, ignorirali. Pozabili boste na mnenje gospodarstva in eh, prav to bo povzročilo, da bodo tudi ogromna podjetja, ki so sedaj nekritična do Evropske unije, postala kritična, kar bo še okrepilo skeptike, ki eh, govorijo zopr Evropsko unijo. Ne vem, kako predlagate tukaj. Eh, Eh, neke predloge sprememb. Sama upam, da boste sprejeli moj predlog spremembe 37, da se ta predlog komisije zavrne. Tako sedaj pa INF, e gospa Kapel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Boj zoper utajo davkov je izjemno pomemben, vsaj od eh, škandala LuxLeaks, če ne že prej. Želimo si več transparentnosti, boljše sodelovanje pri davkih in eh, obdavčitev, kjer, se, kjer podjetje pridobiva dobičke. To so pomembni ukrepi. Začeli smo z samodejno izmenjavo informacij davčnih izjav in pa specifično poročanje po državah. Države članice imajo sedaj možnost, da vzpostavijo stik z davčnim uradom v drugi državi in tako pridobijo informacije o velikih podjetjih. Kar se tiče teh štirih tematskih področjih, o katerih ste govorili, naj povem naslednje. Pomembno je, da upoštevamo akcijski načrt BEPS, torej priporočila OECD. Prav zato mislim, da nima smisla, da znižamo mejni vred 750 milijonov evrov in to znižamo na 40 milijonov. Pomembno je, da zajamemo samo največja podjetja, Samo oni naj dejansko razkrijejo vse podatke. Ti podatki so sedaj že na voljo davčnim organom v državah članicah. Kaj naj bi objavljali, katere podatke? Tudi tukaj mislim, da bi se morali ravnati po priporočilih BEPS, torej objavi naj se samo to, kar je objavljeno tudi drugot po svetu. Le na tak način bomo ohranili konkurenčnost evropskih podjetij. Razumem pa, da moramo zagotoviti visoko transparentnost. Tukaj moramo biti vodilni, ne smemo pa to storiti v škodo naše konkurenčnosti. Poleg tega ne smemo pripraviti večjega upravnega bremena za podjetja. Ti registri morajo biti odprti in dostopni, ne pa za splošno javnost. Dostop morajo imeti organi, pravni svetovalci, Eh, davčni svetovalci, davčni uradi, ne pa splošna javnost. Hvala. Dankeschön. Najlepša hvala. Gospa Feragut in potem gospa Perez, izvolite. Sí, muchas gracias. Bien. Najlepša hvala. Sem poročevalka v senci. Eh, odbora Juri in mi smo pripravili več predlogov sprememb. Zagovarjamo ta predlog komisije, da bi dosegli ravnovesje med transparentnostjo po eni strani in jamstvi za to, da se izboljša naložbena, naložbeno okolje v Evropski uniji. Kar se tiče formata poročil po državah, tukaj lahko pripravimo morda kak kompromis. Največji problem pa je ta mejna vrednost 750 milijonov ali 40 milijonov. Mi podpiramo 750 milijonov, ker je to v skladu s priporočili OECD. Mislim, da države članice tega ne smejo zniževati, razen morda Grčija. Nekateri nekateri želijo blokirati ta postopek, ampak mislim, da moramo biti realistični. Namreč eh, tudi imamo izkušnje iz predlogov drugih odborov, ki so sicer pripravili predlog, ampak je ta ostal eh, samo na papirju in nikoli ni zaživel. Mi moramo upoštevati te izkušnje. Eh, gospod eh, Kavo je podal prošnje za več informacij in temu se pridružujem. Gotovo moramo doseči ta cilj večje transparentnosti. Pa še nekaj. Podjetja prosijo za varovalno določbo, tako da razkritje ne bi bilo zahtevano, če bi to lahko spodkopalo njihovo položaj na trgu. To se nam zdi zelo pomembno, namreč res želimo doseči to ravnovesje gotovo bo postopek dolg, ampak vseeno moramo najti ravnovesje med transparentnostjo, pravno varnostjo in konkurenčnostjo. Hvala. Najlepša hvala, prvaš Berez. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospe poročevalki za predlog, ki ga imamo na mizi. Mislim, da je treba najti kompromis med 40 in 750 uh, eh, milijoni. Predlog komisije je eh, dober, pravite. Uh, ampak to ni v duhu kompromisa. Sama bi rada delala v duhu kompromisa in predlagam, da kot eh, poročavka delate eh, na zelo ambiciozen način. Na to se je treba pogovarjati seveda tudi eh, s predstavniki sveta. V nekaterih državah članicah smo slišali predloge o počasnem postopnem uvajanju, spreminjanju praga, ki bi ga lahko na to uravnotežili eh, tekom pogajanj z eh, svetom. Imamo odbor eh, pana v tem eh, eh, parlamentu in ne moremo kar sprejeti predloga praga, ki ga predlaga komisija. To bi bil korak nazaj v tej fazi, ko moramo biti ambiciozni. Eh, to še posebej pomembno z vidika izkušenj, ki jih eh, imamo. Eh, v finančnem sektorju. Eh, naše, naše ukrepi eh, so obrodili sadove. Sama natačno berem prispevke biznesirov, kot so ti uporabni, kar se tiče ustvarjanja delovnih mest in zagotavljanja naložb v Evropski uniji. Ampak, ko gre bolj za nek poziv k izjemom oziroma drugačnim ukrepom v, v, v plačna čipka, tega ne moremo podpreti. Imamo tudi uh, podatke iz poročila Oxfama uh, eh, in uh, tudi te informacije moramo uporabljati, ne jim slepo uh, slediti, ampak jih upoštevati. Oxfam je pokazal, da ne gre vedno za konkurenco, za pošteno konkurenco. Uh, s tem pomembno je povedati, da je ta uspeh, ki smo ga dosegli v zadnjih letih, gotovo um, prišel na račun prizadevanj v OECD-u povezanih z BEPS-om, ko gre za standarde, za končne upravičene lastnike in tako naprej. OECD je bil tukaj pomembno gonilo za napredek. Prav zato je tako pomembno, da se kar se da tesno držimo tega zlatega standarda, ki ga predlaga OECD. Pomembno je, da kolikor je le mogoče, poskušamo zagotoviti, da delo OECD-ja ne bi otežili na globalni ravni, tako da se ne oddaljujemo od njihovih predlogov. Kar se tiče varnostne klauzule, mislim, da je proporcionalna in smiselna. Če je neko podjetje zaradi eh, komercialno-tajnostnih razlogov želi stopiti v stik z davčno upravo, zato da oni ne bi objavili njihovih podatkov, mislim, da moramo biti tukaj relativno fleksibilni in zagotoviti seveda, da se čim več podatkov o teh zelo velikih podjetjih objavi za javnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kalvežabon. Merci, madame la présidente, monsieur le président. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod predsednik, eh, vem, da časa ni veliko, tako da bom kratek. Želim biti konstruktiven in odgovoriti želim na eh, dva komentarja, zato govorimo o francoščini. Odgovoril bi rad gospodu Duranu, kljub temu, da ga ni več v dvorani. Razumem, eh, da je govoril o desetih odstotkih podjetij in o devedesetih odstotkih podjetij. Skočili bomo torej na devedeset odstotkov podjetij ne gre za to, da bi eh, podjetje padlo eh, eh, skozi to vrzel, zato ker je to slabo, ampak pomembno je, da plačujejo davke. Najpomembnejši je torej obseg njihovega poslovanja, na podlagi katerega bodo plačevani davki. 90 odstotkov poslovanja je pomembna informacija za. Eh, javnost in za uh, ostale. Pomembno je torej obseg eh, poslovanja, uh, ne gre za to, da bi prišli do najmanjšega podjetja sploh. Na to druga stvar. Vprašanje gospe Beres. Eh, tisti, ki pravijo, da želijo kompromise, na to citirajo predloge komisije, to niso kompromisi, pravite, ampak če govorite o 750 eh, milijonih, je to nespremljivo, zato ker je to eh, previsok prak. No, vi tudi ne želite sprejemati kompromisov potem. Sam si želim kompromisa, zato ker želim, da ta sistem deluje, da začne delovati, da ga ne bomo uničili če bi predlog komisije lahko obstajal sedaj, bi ga takoj podprl. Zato me 750 milijonov ne moti. Ampak lahko najdemo boljšo številko, 700 ali pa 650, eh, tako da bi prišli iz 90 eh, na 95 eh, odstotkov in tako naprej. Zato potrebujemo kompromis. In kot je dejala kolegica Estaras, potrebujemo več informacij strani komisije. Zakaj uporabljamo standard OECD? Zato, ker lahko s tem pokrijemo 97 eh, odstotkov eh, obsega poslovanja podjetij. O tem se je treba pogovarjati. Če ne moremo najti eh, kompromisa, potem lahko sprejmem predlog komisije. Ampak tudi sam si želim kompromisa. Tank, uh... Najlepša hvala vsem, ki so se javili. Sedaj gledam na uro in prav zato bom kot poročevalka čisto kratko spregovorila. Časa namreč ni več veliko. Sedaj bomo s polno paro nadaljevali naše delo. 30. maja bo potekalo glasovanje, naslednji teden in tudi v Strasburu se bomo srečali za poročevalce v senci. Gospod Baje in jaz bova storila vse, kar je v najni moči da bi nekako poenotila ta zelo različna stališča. Želeli bi se dogovoriti predvsem glede mejne vrednosti, pa tudi glede vsebine. Potrudili se bomo torej. Z velikim interesom sem prisluhnila vsem, ki so komentirali in eh, predvsem, ki so izpostavili delo OECD-a in njihovega pripravljalnega dela. To nam je seveda znano, ampak naša vloga v Evropskem parlamentu je takšna, ki presega ta okvir. Poročanje je izjemno pomembno za doseganje večje transparentnosti in tega, da zagotovimo pravično konkurenčnost za majhna in srednje velika podjetja, ki trpijo zaradi tega, ker lahko velika podjetja počnejo, kar želijo, ker mi pač ne vemo, odkot dokot se prenašajo finance transparentnost je torej dobra in ne škodi eh, konkurenčnosti podjetij, kar vidimo tudi eh, na podlagi eh, CBA-ja za banke. Transparentnost upamo, da tudi ne bo škodila konkurenčnosti evropskih podjetij, namreč, če bomo to dobro pripravili, bodo stroški za objavo teh zadevnih podatkov objavljeni čim ugodneje. Tako. Kot eh, predsedujoča bi povedala še naslednje. Ta sestanek je zaključen. Zahvaljujem se vam za prispevke, ki so bili zelo zanimivi in so pokazali na to, da ste pripravljeni na kompromise na določenih področjih. Želim vam lep dan še naprej.